Začeli bomo s poimenskim glasovanjem, torej prosim, da se pripravite na to. Gospa Frasoni ima uh, postopkovno vprašanje. Gospod predsedujoči, samo en trenutek, prosim, kajti vidim, da se kolegice in kolegi še niso umirili. Spremenili smo pravila v pravilniku, zaradi tega, ker smo imeli preveč nepotrebnih razprav. Ugotovili smo, da bi v zvezi s poročilom Auken, uh, kjer smo razpravljali o marsičem, samo ne o tem poročilu, lahko bolj učinkovito organizirali naše delo, ko gre za tako pomembno uh, poročilo. Predsedujoči, hvala. Vašo pripombo bomo vključili v zapisnik. Če ste eh, pripravljeni, začnimo po poenostavljenem postopku. Glasovanje je o poročilu Klaus Heiner Lene, bela knjiga o čkoninskih tožbah zaradi kršitve proti monopolnih pravil ES. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Ste res vsi glasovali? Glasovanje je končano. 526 oddanih, 498 za, 11 proti, eh, sprejeto. Čestitke gospodu Leneju. Po dnevnem redu sedaj glasujemo o poročilu sikerske razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam v skupnosti. Mislim, da bi poročevali, če želel nekaj reči, na kratko. Izvolite, gospod Sikerski. Slovni poslovi, prijemujem dnešnji raport dotičonci programu distribuciji živnošči šud osob najbolj potrebnih. Ko bomo sprejeli današnje poročilo, kot upam, da ga bomo, o razdaljevanju hrane najbolj ogroženim osebam v skupnosti. Mislim, da bomo poslali našim državljankam in državljanom pravo sporočilo, namreč, da Evropska unija pomaga tistim, ki so najbolj ogroženi, da jim pomaga tudi z brezplačnim razdaljevanjem hrane. Ta program skupaj z drugimi programi kot razdaljevanje sadja in zelenjave v šolah je nekaj, kar bo verjetno med državljankami in državljani Evropske unije spremenilo njihov pogled na EU. EU bo postala bolj prijazna do tistih, ki so najbolj potrebni in do naših mladih eh, generacij. Na ta način bomo pokazali tudi v imenu Evropskega parlamenta, da smo blizu državljanov. Eh, šest amandmajev skupno, kdo je za, kdo je proti, zdržani sprejeto člen 26, eh, kdo je za, proti, zdržani, bomo preverili poimensko glasovanje, elektronsko glasujemo. E. Ste si glasovali? Glasovanje je končano. 543 dodano, 229 za, 308 proti, zavrnjeno. Gremo na 14. Eh, amandma, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. Sedaj člen 27, šesti odstavek imamo pet eh, dopolnil oziroma predlogov spremem po 16, 19, do je za, do je proti, zdržani. Bomo preverili. Nekateri enostavno ne dvigujete rok. Glasujemo 16 do 19, to je število dopolnil. Končano glasovanje sprejeto 361 za, 177 proti, 6 držanih. 28 je nepredmeten, dopolnilo 5, do za, kdo je proti, držani. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. 5, to dopolnilo glasujemo, ste si glasovali, glasovanje končano sprejeto 379 za, 171 proti, 27 je mm, brezpredmeten sedaj pa predlog eh, odbora, kot je spremenjen, sprejeto. Čestitam gospod Sikirski s pričo o dobro opravljenega dela. Ne, oprostite, imamo poimensko glasovanje o osnutku eh, zakonodajne resolucije. Glasujemo, ste si glasovali, končano, Sprejeto 425 za, 71 proti, 62 zdržano. Sedaj pa še enkrat čestitam gospodu Sekirskemu. Poročilo Karim, sporozum o prosti trgovini je v Indiji. Tri dopolnila, eh, poimensko tretje dopolnilo. Glasujemo. Ste si glasovali? Končano glasovanje. 326 za ve, sto več kot tistih, ki je proti, sprejeto. Vse ostalo je brezpredmetno. E, dopolnilo ena, ne oprostite, se popravlja predsedojoči, odpade. Gremo naprej, kajti vse drugo smo sprejeli. Sedaj poročilo gospod Lehtine, družbeno odgovornost pod izvajalskih podjetij v proizvodni verigi. Predlog resolucije dva, dve dopolnili. Prvo dopolnilo, kdo je za, proti, zdržani. Mislim, da je to zavrneno, ampak preverjamo. Ste si glasovali? Glasovanje je končano. Zavrnjeno. 303 proti, 231 za. Mm, poimensko glasovanje, drugo dopolnilo, glasujemo. Ste si glasovali? Glasovanje je končano. 321 za, 235 proti, 11 zdržanih, torej sprejeto. Vse ostalo je torej brezpredmetno, čestitam poročevalcu. Po dnevnem redu sedaj glasujemo o poročilu Baceli o cenah eh, hrane v Evropi. Preden začnemo, bo eh, poročevalka Baceli eh, še nekaj spregovorila. Evharistopoli, kjer je proevre? Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Mislim, da bi bilo zelo zanimivo, če bi lahko resolucijo odbora za kmetijstvo in razvoj podelženja primerjali z resolucijo skupine ALDE in 40 eh, poslancev. 15 predlogov je tukaj, če boste dobro brali, spremenjenih, ne da bi natančno imeli utemeljitev za to. In Na ta način ne bomo vključili odgovornosti velikih udeležencev v eh, prehranski verigi za visoke cene. Več kot 400 podpisov poslank in poslancev smo zbrali, ki se zauzemajo za ustrezno eh, spremljanje delovanja tako imenovanih supermarketov, kajti tukaj je videti, da je eh, konkurenca nelojalna. Celo več bom rekla, mislim, da njihovo delovanje Eh, enostavno ne ustreza pravilom dostopnosti eh, banke podatkov eh, potrošnikom o tem, kdo deluje kako. Mislim, da je treba konkurenčne prakse treba na novo dodelati, če hočemo, da bomo sprejeli takšne ukrepe, ki so v interesu naših državljanov. Hvala. Dva enaka predloga sprememb. Ne oprostite, gospa Luling, postopkovno vprašanje. Gospod predsedujoči, to, kar smo pravkar slišali, je neverjetno. Želela bi povedati kolegicam in kolegom, da sem ena od eh, avtorjev alternativne resolucije. Tukaj smo v Evropski uniji, ne v Sovjetski zvezi. Prepričan sem, gospa Luling, da kolegica Baceli ni preslišala vaše izjave, ampak eh, poročevalki smo dali besedo zato, ker se v razpravi ni mogla javiti k besedi in mislim, da ima pravico, da pove svoje stališča. Torej dva, dve enaki dopolnili, številka ena poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Končano je glasovanje. 131 za, 399 proti, 39 zdržanih zavrnjeno. Sedaj glasujemo o celotni resoluciji. Eh, poimensko izvolite, glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje končano. 390 za, 112 proti, 71 zdržanih. Torej smo sprejeli. Čestitam uh, gospej Baceli. Po dnevnem redu je sedaj na vrsti glasovanje o poročilu AUKEN, vpliv obsežne urbanizacije v Španiji na osebne pravice evropskih državljanov. Gospod Cashman bi želel najprej nekaj izjaviti. Ne, ne, najprej gospod Cashman. Gospa Auken, prosim, če potrpite trenutek. Gospod Cashman. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Kolegice in kolege bi želel uh, obvestiti, da bi v imenu eh, želel odstraniti svoje ime iz alternativne resolucije socialistov. Želel bi vas obvestiti o tem, da bom glasoval proti obema alternativnima predlogoma resolucij in da bom glasoval za poročilo AUKEN. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala za to pojasnilo. Sedaj pa poročevalka. Spoštovane kolegice in kolegi, drage državljanke in državljani Evropske unije, to poročilo je rezultat obsežnega dela odbora za peticije, v katerem delujejo predstavniki vseh političnih skupin. Hvala tudi predsedojočemu in poročevalcem v senci. S tem vprašanjem smo se zelo izčrpno ukvarjali. Gre za vprašanje, ki vpliva na desetine tisočev državljanov Evropske unije, ki živijo v Španiji. Sedaj je to poročilo poročilo odbora. Odbor je podprl to poročilo za dvotretinsko večino. Seveda Eh, smo poskušali v poročilo vključiti celo vrsto različnih vidikov urbanizacije v Španiji. Gre pa predvsem za vpliv te urbanizacije na pravice evropskih državljanov, zlasti na pravico do nedotakljivosti imovine, lastnine. Zaradi obsežne urbanizacije v Španiji, zlasti na španskih otokih, eh, na priobalnih območjih, pa tudi na drugih območjih, kot naprimer v okolici Madrida, je prišlo do cele vrste eh, projektov, ki pa sedaj nekaterim celo onemogočajo nadaljevati eh, bivanje v svojih stanovanjih in hrišah, nekaterim grozi, da bodo njihove domove podrli. Čeprav gre za lastnike, ki so z vsemi potrebnimi dovoljenji eh, pridobili to lastnino. Gre torej za neustrezno pravno varnost, za pravni vakum, ki je nastal s sprejemanjem novih predpisov v Španiji. Gre za kršitev se strani lokalnih in eh, regionalnih oblasti, ki so sedaj eh, na novo definirale svojo politiko urbanizacije, ne upoštevajoč eh, obstoječo zakonodajo. Gotovo ta nova praksa ne more biti sprejeta in to je način dela organov na lokalni in regionalni ravni, ki ga moramo obsoditi. Vem, da obstajata dve alternativni resoluciji, ki pa ne odražata objektivno dejstev, o katerih je bilo govora v odboru in o katerih je odbor tudi glasoval. Hvala, imamo dve dopolnili. Žel, zeleni eh, so omaknili svoj predlog, najprej eh, prvo dopolnilo za, proti, zdržani, zavrnjeno. Dobro, če želite, bomo pa preverili. Elektronsko glasujemo o prvem dopolnilu. Ste vsi glasovali, glasovanje je končano. Jasno, zavrnjeno, kot sem vam bil rekel. 126 za, 309. 93 proti. Drugo dopolnilo oziroma predlog spremembe za. Nominalno glasovanje je včeraj bilo umaknjeno, eh, kot me je obvestil sekretarjat. Drugo dopolnilo, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen? Želite, da tudi to preverjamo? Želite, da to preverimo? Prav, bomo preverili. Ne želim, da bi eh, to, na to poročilo padla kakšna senca. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Mislim, da sem kar dobro videl. 72 za, 436 proti, 44 vzdržano, torej zavrnjeno. Sedaj poimensko glasujemo o eh, skupnem poročilu oziroma resoluciji odbora. Glasujemo, ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 573 so dodani glasov, 349 za, 110 proti, 114 držanih, torej smo sprejeli, čestitam gospa Auken. Po dnevnem redu sledi poročilo Milan Mon, stanje čezatlantskih odnosov po volitvah v ZDA. Gre za predlog resolucije, tretji predlog spremembe, kdo je za? proti vzdržani sprejeto četrti predlog spremembe poimensko glasovanje glasujemo ste vsi glasovali konec glasovanja 240 za 307 proti 14 vzdržanih torej zavrnjeno e, 29. odstavek, ločeno glasovanje za, proti, zdržani, sprejeto. E, v delih 29. odstavek in sicer imamo trikrat poimensko glasovanje. Prvi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 465 proti 97 za zavrnjeno. Drugi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto, 483 za, 48 proti, še zadnji del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 259 za, 290 proti, 9 vzdržanih, tudi zadnji del je, zadnji del je torej zavrnjen, 36 e, je ostavek ločeno glasovanje, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeta, drugi del za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverjamo, torej preverjamo drugi del, elektronsko glasujemo. Nekateri kolegi mi ne verjamejo, jaz mislim, da je zavrnjeno, ampak poglejmo, konec glasovanja, zavrnjeno z veliko večino. 45. odstavek, ločeno glasovanje, glasujemo, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. 48. stavek drugi predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Šesti predlog poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 72 za, 473 proti 11 vzdržanih, zavrnjeno. Potem pa predlog eh, resolucije s premembami, poimensko glasovanje, glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. 503 za, 51 proti 10 vzdržanih, jasno potrjeno. Čestitke gospodu Milanu Monu. Zdaj pa sledi glasovanje o dveh predlogih resolucija za časno trgovinskem sporazumu s Turkmenistanom. Pred glasovanjem pa dobi besedo gospod Kaspari. Izvolite geschätzte kollegen nach artikel einhundertsiebzehn spoštovani kolegi po eh, stoštiriinsedemdesetem členu eh, predlagam da se glasovanje prestavi na naslednje zasedanje. v včerajšnji razpravi je bilo jasno da Eh, bi večina parlamenta lahko sicer podprla podpis tega sporazuma ampak marsik, in marsikdo upa da bi s tem sporazumom vzpostavili nov dialog med evropsko unijo in turkmenistanom za večino poslancev pa je pomembno da eh, svet in komisija tukaj eh, postavita določene pogoje eh, Eh, predvsem gre tukaj za resen razmislek o tem, ali je um, smiselno eh, sploh izvajati ta sporozum glede na stanje človekovih pravic. In v imenu svoje eh, politične skupine predlagam, da se glasovanje preloži, dokler ne dobimo ustreznih jamstv komisije in sveta v skladu z ustreznim členom eh, je, bilo, je bil podan ta predlog in eh, ne vem, ali kdo želi eh, podpreti ta predlog. Ja, izvolite, gospod Virzma. Ja, gospod predsedujoči, strinjam se s kolegom Kasparjem, da prestavimo glasovanje kajti včeraj v razpravi je bilo zelo jasno, da predvsem svet ni bil pripravljen dati Evropskemu parlamentu dovolj priložnosti, dovolj možnosti za uh, ustrezen nadzor nad položajem v Turkmenistanu. In glede na to, da nismo dobili zadostnih jamstev, tudi mi podpiramo predlog gospoda Kasparja, da se glasovanje preloži. Hvala. Zelo dobro, ali želi kdo. Uh,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 Kaspar, izvolite. Ne, glas, moj eh, predlog se je nanašal samo na, glasovan, na končno glasovanje, ne pa na glasovanje o predlogih sprememb. Dobro, torej predstavljeno je samo končno glasovanje. Glasovali pa bomo o predlogih sprememb. Torej glasujemo o poročilu Kaspari in sicer gre za zakonodajno resolucijo. Tretji predlog sprememb, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. In tukaj se bomo ustavili, zato ker je končno glasovanje predstavljeno. Dobro, potem pa sledi glasovanje o poročilu Lambrinidi za okrepitev varnosti in temeljnih svoboščin na internetu. Je vous en prie. Sehr geehrter Herr Präsident. Spoštovani gospod predsedujoči,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 Eh, predlogi sprememb v zvezi s Turkmenistanom. Glasovali bomo o tem, pa tem pa bomo končali pred eh, končnim glasovanjem. Gre torej za predlog resolucije štirih eh, skupin. Prvi predlog zavrnjeno, drug predlog številka štiri. S, torej, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi odsavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Elektronsko bomo preverili drugi del, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 297 za, 256 proti 600 zdržanih. Drugi del je torej sprijet. E, sledi prelog spremembe 1 po imensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 238 za, 311 proti, 8, 8 vzdržanih zavrnjeno. Predlog spremembe je 5. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 6. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. E, predlog spremembe 2. Kdo je za? Imamo tukaj ustni predlog spremembe. Ja, izvolite. Ne. Ja, imamo uh, odličen predlog smembe, ki ga je vložila moja skupina in ta nam omogoča, da bomo res lahko vplivali na položaj človekovih pravic in to se bo še izboljšalo, če nadomestimo perspektivo podpisa tega sporazuma uh, s eh, ratifikacijo uh, začasnega sporazuma. To je prava formulacija. Ja, torej, uh, pravno, pravni popravek. Eh, če kdo nasprotuje, naj ostane. Kolikor vidim, eh, ni 40 poslancev, ki bi nasprotovali. Poštevali bomo, kar pravi gospa Flotre. Eh, torej, predlog streme dve, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Dobro, dobro, elektronsko preverjamo. Predlog spremembe dve. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Prav sem imel 147 za, 386 proti 16 držanih, jasno zavrnjeno. Predlog sem jim besedem, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Torej, končnega poimenskega glasovanja ne bomo izvedli, ker je bilo to prestavljeno. No, zdaj pa uh, smo končno dobili. Eh, pravo sliko tega, kaj nam je poskušal povedati poročevalec. V skladu z dnevnim redom zdaj glasujemo o poročilu Lambrinidis o okrepitvi varnosti in temeljnih svoboščin na internetu. Gospod Goebbels, so tukaj kakšne težave? Gospod predsedujoči, imam občutek, da ste izvedli glasovanje o poročilu Kaspari in da je bil predlog spremembe moje skupine zavrnjen, ampak jaz sem glasoval proti, zato ker sem uh, Eh, gledal glasovalno listo za predhodno poročilo. Eh, mislim, da moramo ponoviti glasovanje o poročilu Kaspari. No, načeloma je bilo na zaslonih prikazano to, kar sem tudi jaz govoril, ampak če kolegi želite, da uh, ponovno glasujemo o tem, potem nimam nič proti naj samo najdem pravi dokument, ker sem ga že odložil. Dobro, torej po tretji navedbi predlog spremembe ena socialistov, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Ja, seveda, s tem je vse, eh, se je vse spremenilo. Dobro, po dnevnem redu zdaj končno glasujemo poročilo Amlinidis o krepitev varnosti in temeljnih svoboščin na internetu. Gre za Eh, predlog priporočila eh, predlog spremembe ena kdo je za proti zdržani sprijeto predlog spremembe tri poimensko glasovanje glasujemo ste vsi glasovali konec glasovanja 221 glasov za, 317 proti 9 vzdržanih, zavrnjeno. Predlog sem imel štiri, kdo je za? Proti zdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak elektronsko bomo preverili. Glasujemo o predlogu 4. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno 229 za, 279 proti 24 vzdržanih. Predlog spremembe 5 po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 244 za, 291 proti 5 vzdržanih zavrnjeno. Mislim, da ima IPP e tukaj ustni predlog spremembe. Ali to drži? E? Lahko kdo od, iz IPP e komentira? Mislim, da sem bil napačno obveščen. No, eh, očitno danes nimam najboljšega dneva, moja mama in oče sta na galeriji za obiskovalce in očitno sem se nekoliko sramotil, ampak dobro, pustimo tole. E, predlog smembe šest, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o prvem odstavku, ločeno glasovanje. Kdo je za? Proti? Zdržani? Veliko kolegov ni dvignilo rok, zato moramo elektronsko preveriti. Glasujemo o prvem odstavku. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Dobro, da smo preverili. 251 za, 260 proti 8 zdržanih. Tesno zavrnjeno. Potem pa vodna navedba Q, predlog spreme dve, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o celotnem predlogu resolucije s premembami po imensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 481 za, 25 proti, 21 zdržanih, sprijeto in čestitke pročevalcev. In pa še zadnje glasovanje. Eh, no, hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala vsem za podporo. Eh, samo nekaj me tukaj nekoliko zmedlo. Predlog, ustni predlog spremembe je na seznamu, ampak eh, nihče ni ničesar povedal, torej domnevam, da je bil umaknjen glede na to, da nismo glasovali. Prav? Ja, lahko vam potrdim, da zato, da je ustni predlog spremembe lahko potrjen, ga je potrebno ustno obrazložiti in tega ni bilo. Zdaj pa imamo predlog resolucije odbora Envi o strategiji Evropske unije za boljše razpravljanje ladij. Tretji predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. Nik. Elektronsko preverjamo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja zavrnjeno 229 za 264 proti 4 vzdržani, zavrnjeno torej. E, ločeno glasovanje je tretji odstavek, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa glasujemo o 14. odstavku v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, preverjamo. Mislim, da je sprijeto, ampak bomo preverili, ste vsi glasovali o drugem delu, konec glasovanja. Sprijeto 282 za, 215 proti 3 je vzdržani. Zdaj pa 15. odstavek ločeno glasovanje, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa glasujemo o celotnem eh, predlogu resolucije, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 469 za, 8 proti, 3 vzdržani, predlog je eh, sprejet in čestitam vlagateljem resolucije. Prišli smo do konca glasovanja, eh, kar pomeni, da začenjamo z obrazložitvami glasov. Že že imel tam predlog.